Dear colleagues, I'm, um, I'm um, Kolegice in kolegi, vem, da vas ni veliko v dvorani, ampak eh, tisti, ki ste tukaj, trije, potrpeljivo čakate že kar nekaj časa, zato bom začel. Pozdravljeni torej vsi. Začeli bomo z prvo točko sprejetje dnevnega reda. Izredna seja Libe, in odbor, proračun je, odbor za proračun je preložena. Upam, da vam to ustreza, če nihče ne ogovarja, bomo dnevni red sprejeli. Druga točka, jezikovni profil, tolmačenje v hrvaščino in irščino, nažalost ni na voljo danes in ne bo na voljo jutri. Potem pa še sejni dokumenti. Lepo prosim, upoštevajte, da so koordinatorji 15. decembra lani sprejeli postopen pristop k ukinjanju tiskanja in deljenja sejnih dokumentov za naša zasedanja. Na zasedanju 5. oktober je bilo odločeno, da bodo od tega datuma naprej dokumenti na voljo samo na zahtevo pri dvoranskem osebju in ne bodo na voljo samodejno. To pomeni, da se morate obrniti na dvoransko osebje, če želite imeti dosije. Drugače pa so seveda vsi dokumenti na voljo na spletu in v aplikaciji e-meeting toliko, da boste vedeli, kaj se dogaja z dokumenti. Seveda je vsem jasno, zakaj je do tega prišlo. Tretja točka je, da vse opozarjamo, da je treba prinesti glasovalne kartice. Glasovali bomo danes ob 17.30. Tretja točka na dnevnem redu, to je predlog sklepa sveta o potpisu konvencije sveta Evrope o preprečevanju terorizma. Komisija bo podala predstavitev in na začetku vam lahko povem naslednje. Svet Evrope je maja sprejel dodatni protokol k konvenciji o preprečevanju terorizma v zvezi s tako imenovanimi tujimi borci. To predstavlja spremljanje resolucije varnostnega sveta Združenih narodov 2178 na osnovi člena 218 desetega odstavka pogodbe o delovanju Evropske unije je treba parlament takoj in v celoti obveščati na vseh stopnjah postopka. In kakor veste, smo na prejšnji seji govorili o pomembni temi in sicer kakšna je porazdelitev pristojnosti med Evropsko unijo in državami članicami in na osnovi tega smo se spraševali, kako bi ta dodatni protokol izvali v Evropski uniji. 18. septembra je svet sprejel odločitev, da v imenu Evropske unije podpiše konvencijo o preprečevanju terorizma in protokola o tujih borcih. Podpis bo izveden k malu. Zato je to zelo pomembna razprava in komisiji dam besedo, da nam pove več o tem. Gre za predlog, da bi revidirali Okvirno odločitev o terorizmu. Prav tako me zanima, kakšno je mnenje pravne službe Evropskega parlamenta. Lepo prosim, da podaja svojo predstavitev v zvezi z dvema predlogoma sklepa. Najprej bo dobila besedo komisija, potem pravna služba, potem predsedstvo, potem pa poslanci. Torej, komisija bo začela, na to pa pravna služba. gospod Lujk, izvolite. Hvala, gospod predsednik, hvala, da ste nam dali besedo. Z veseljem se spet oglašamo pri vas, da vam povem več o trenutnem stanju v zvezi s tem pomembnim dosijejem. Aprila smo živeli pri vas, julija smo bili pri vas in danes je komisar Aromopolos vam poslal sporočilo oziroma poslal vam ga je večkrat, na zadnje julija zadeve so takšne, kot ste povedali vi. Sredi junija smo dobili dve odločitvi sklepa o tem, da bi podpisali konvencijo in dodatni protokol o tujih borcih. Od tega je minilo že nekaj časa in imeli smo tehnične razprave. Hvala predsedovanju, da so pomagali pri teh razpravah julija in septembra ključno vprašanje ni bilo v zvezi z vsebino. Glede vsebine je vse jasno. Predstavitev smo imeli zadnjič, gre za pristojnosti, gre za institucionalno vprašanje, kajti komisija meni, da osnovna konvencija, konvencija 196, ki je bila sprejeta leta 2005 in je začela veljati leta 2007, predstavlja mešane pristojnosti. To pomeni, da vključuje različne predpise, različne določbe in vprašanje pristojnosti ni nekaj, kar bi reševali za osnovno konvencijo, ampak za dodatni protokol. Evropska unija mora podpisati osnovno konvencijo, zato da lahko podpiše dodatni protokol. Ne moremo podpisati protokola, ki visi v zraku. Protokol je povezan z osnovno konvencijo glede vsebine menimo, da je dodatna kriminalizacija petih vrst dejanj v izključni pristojnosti Evropske unije. Lizbonska pogodba zdaj velja, prehodnega obdobja je konec in merilo je naslednje. Evropska unija ima pristojnosti na področju zunanje politike, predstavlja pa jo seveda komisija, če so izpolnjena določena merila. In v našem primeru mislimo, da to velja leta 2008 in leta 2002 smo sprejeli sklepa, ki gre sta prav v to smer. Imamo skupne definicije terorizma in tudi minimalne sankcije. Prav tako je v upravnem redu navedeno, kako se izmenjuje informacije in da imamo tudi, naprimer, policijsko sodelovanje. To pomeni, da smo že izvedli zakonodajo na tem področju in da obstaja pravni red v tem kontekstu. Zato menimo, da je protokol v izključni pristojnosti Evropske unije. Protokol je sicer zelo kratek, ampak nova pravila veljajo in zato, po našem mnenju, to pač spada v pristojnosti Evropske unije. Države članice so odprle razpravo, nekatere se z nami ne strinjajo in sredi septembra je svet sprejel dva predloga sklepov z predlogi sprememb, ki smo jim nasprotovali z deklaracijo. Rekli smo, da bo dodatni protokol podpisala Evropska unija v meri, kjer ima pristojnosti, enako pa seveda eh, velja za države članice. S to analizo se mi ne strinjamo, ampak tako pač je. 22. kakor ste omenili, bo protokol na voljo za podpis. Predsedovanje je imenovalo zastopnika Luksemburškega predsedovanja mislim, da je to minister za notranje zadeve. In tam bo tudi predstavnik komisije. Dodatni protokol boste torej podpisali dve osebi. Pripričali so nas, da bomo tudi mi to sprejeli, ampak po našem mnenju to ni v skladu z določbami pogodbe. Vaše vprašanje, kaj se bo zgodilo zdaj? Po našem mnenju nas čakata dva pomembna koraka. Po našem mnenju je zelo pomembno, da je zelo pomembno, da se to izvaja na evropski ravni. To moramo prenesti na harmoniziran način, na raven Evropske unije, tako da bomo spremenili okvirni sklep, ki je bil nazadnje spremenjen leta 2008. Najverjetneje bo to v, v obliki direktive na osnovi člena 83 skozi 1. To je edina pravna podlaga. Gre za direktivo evropskih zločinov, tako rekoč. Gre za zločine na evropski ravni. To je en korak, torej prenos. In seveda sprememba obstoječih instrumentov. Drugič, imeli bomo dva nova predloga sklepov sveta o sprejetju protokola in ratifikaciji. Podpis ne vključuje pravnih obveznosti. Če se protokol podpiše, to pomeni, da je izražena samo politična volja, da bi ga potem ratificirali in ga tudi izvajali. Zavežeš pa se tudi, da ne boš ukrepal proti temu namenu, ampak podpis je samo predstopnja ratifikacije. V svetu Evrope mora protokol ratificirati neko število držav članic, preden začne veljati. Takšno je trenutno stanje. Hvala. Hvala, zdaj pa pravna služba. Lepo prosim, da nam podate svoje mnenje o tem. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Thank you tako smo slišali, je dodatni protokol konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju terorizma malo na voljo za podpis. Po Dunajski konvenciji o zakonodaji za pogodbe velja, da se podpiše konvencijo, ki je dokončna. Zato to spada pod peti odstavek 218. člena PDEU. Vloga Evropskega parlamenta je tukaj omejena. Svet lahko sam sprejme odločitev o tem, ali bo potrdil podpis sporazuma. Nekaj pa moram povedati, in to ste omenili že vi, v skladu z desetim odstavkom tega člena je treba parlament takoj in v celoti obveščati na vseh stopnjah postopka. Sodišče je v zvezi s tem povdarilo, da je to vključeno zato, da se poskrbi, da bo Evropski parlament lahko izvajal nalogo demokratičnega nadzora. Vidimo lahko, da sodišče zagotavljanju informacij pripisuje zelo veliko pomena. Gre za osnovno zahtevo glede postopka In če pride do kršitev na tem področju, lahko pride do razveljavitve ukrepa. Sodišče je reklo in tukaj citiram. To pravilo je izraz demokratičnih načel, na katerih temelji Evropska unija. To velja za podpis. Po podpisu protokola je naslednji korak sprejetje oziroma zaključitev. To pomeni, da se podpisniki zavežejo k izvajanju Na tej stopni bi, bil potrebeno, bi bilo potrebno soglasje Evropskega parlamenta, če vsebina pokriva običajni zakonodajni postopek. Tukaj pa se pojavijo vprašanje pristojnosti in pravnih podlag. Pravna podlaga predloga komisije v zvezi s klepom sveta je člen 83 eh, skozi 1. Evropski parlament in svet lahko sprejmeta minimalna pravila v zvezi z definicijo kaznjivih dejanj in sankcij na področju terorizma. Veljavni postopek je običajni zakonodajni postopek. Še nekaj moram povedati. Komisija meni, da je vsebina protokola predmet izključne pristojnosti na področju zunanje politike Evropske unije. Naj vam podam kratko osebno analizo teh vprašanj. Prvič, nekaj besed o vsebini protokola. Zadeva pet členov o definiciji kaznevega dejanja, vključuje pa tudi člen o izmenjavi informacij in tudi člen o pogojih in varovalih. Kakšne so pristojnosti EU glede na ta protokol? V skladu s členom 3 odstavkom 2 do DEU pomeni, da ima Evropska unija izključne pristojnosti za sklepanje mednarodnih sporazumov, če to lahko vpliva na skupna pravila ali na področje uporabe. Sodišče je pri tolmačenju te določbe opredelilo naslednje. Obstaja tveganje, da bi skupna pravila lahko bila ogrožena zaradi mednarodnih obveznosti ali da se spremeni področje uporabe teh pravil, če te mednarodne zaveze spadajo pod področje uporabe teh skupnih pravil. Vendar tako tveganje ne predpostavlja, da sta obe področji, torej zakonodaja EU in mednarodna zaveza, popolnoma skladni. Sodišče že dolgo meni, da je področje uporabe evropskih pravil lahko predmet sprememb, tudi če so eh, to pravila, ki zadevajo področje, ki je že pokrito v veliki meri s temi pravili. Države članice ne morejo sprejeti takšnih zavez zunaj institucij EU, tudi če ni morebitnih navskriži med temi obveznostmi in pravili EU. Toliko o sodni praksi sodišča. Povedati vam moram, da več instrumentov EU že pokriva to področje. Slišali smo, da obstaja okvirni sklep iz leta 2002, ki je bil spremenjen leta 2008 o boju proti terorizmu in kar zadeva določbe v protokolu glede izmenjave informacij in podatkov, lahko omenimo sklep sveta iz leta 2005 o izmenjavi informacij in o sodelovanju v zvezi z terorističnimi dejanji, sklep iz leta 2006 o poenostavitvi izmenjavanja podatkov med organi pregona in sklep iz leta 2008 o čezmenjem sodelovanju, tako imenovan sklep PRIM. V splošnem torej se zdi, da je evropska zakonodaja pristojna za to področje vsaj v velike mere in takšen je tudi pravni standard v sodni praksi sodišča. Še bolj specifično Kazniva dejanja v tem protokolu bodo vplivala na skupna pravila in spremenila področje uporabe. Pet kaznivih dejanj je omenjenih v protokolu, na kratko jih bom predstavil. Sodelovanje v skupini za namene terorizma. Obstoječ okvirni sklep že vključuje člen o kaznivih dejanjih v zvezi s tem. Drugič, opremanje usposabljanja za teroristične namene, okvirni sklep, že kriminalizira zagotavljanje usposabljanja za teroristične namene. 3, 4 in 5, torej potovanje v tujino za namene terorizma, organiziranje, ustanavljanje ali lajšanje potovanja za to, da bi se novačili teroristi. ta kazniva dejanja veljajo za pripravljalne faze terorizma. Okvirni sklep že vključuje več pripravljalnih ukrepov, naprimer provociranje ali rekrutiranje, novačenje teroristov. Vse to je kaznivo, tudi če ne pride do kaznivega dejanja terorizma. In če več, spodbujanje in poskus terorističnega dejanja, sta prav tako kriminalizirana v okvirnem sklepu. Zato je zelo verjetno, da bi določbe v protokolu lahko vplivale na skupna pravila ali spremenila področje uporabe evropske zakonodaje. Torej, mislim, da je pristop komisije razumljiv, vsaj iz pravnega vidika. Na koncu pa še nekaj. Komisija predvideva posodabljanje okvirnega sklepa o terorizmu. In to je Evropski parlament v resoluciji o protiterorističnih ukrepih, ki je bila sprejeta februarja, zahteval. Parlament je takrat zahteval, da se kriminalizira dejanja v zvezi s tujimi borci, tako da se posodobi okvirni sklep za boj proti terorizmu. Hvala. And, uh, In sedaj še mnenje predsedstva. Izvolite. Merci beaucoup, euh, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje. Kot ste povedali vi, pa tudi komisija, svet je sredi junija prijel dva predloga sklepa sveta, s katerimi naj bi Evropski uniji dopustili, da podpiše konvencijo sveta Evrope in tudi dodatni protokol. Ta dosje smo obravnavali prednostno kot luksemburško predsedstvo smo organizirali tudi več sestankov julija in septembra. Naš namen je bil, da bi Evropi omogočili, da v najkrajšem možnem roku podpiše ta dva pomembna instrumenta. Nismo želeli dodatno zavlačevati dela, ki se je sicer zelo, zelo hitro odvijalo na ravni sveta Evrope. 16. septembra je bila ta odločitev sprejeta potem na Koreperju, 18. tudi na ravni ministrov, oba sklepa sta bila potrjena, tako da nihče ne izpodbija niti vsebine, niti obsega pristojnosti. Je pa bilo kar nekaj pogovorov na temo dodatnega protokola tako z državami članicami kot komisijo smo se pogovarjali. Svet sicer priznava, da bi ta protokol lahko vplival na skupna pravila, še posebej na okvirni sklep o boju proti terorizmu iz leta 2002, kot je bil spremenjen in ki tudi opredeljuje skupna pravila na področju boja proti terorizmu. Sklep opredeljuje tudi, da države članice ohranjajo svojo pristojnost če seveda protokol ne spreminja skupnih pravil. Kar zadeva podpis obeh instrumentov. Skladno z običajno prakso je tako, da predsedstvo sveta določi podpisnike v imenu Evropske unije. To je običajna praksa. Normalno je tudi, da predsedujoča država svetu podpiše te instrumente, vseeno pa smo se mi kot predsedstvo odločili, da k podpisu povabimo tudi komisijo, ministr za pravosodje iz Luksemburga, pa tudi imenovani predstavnik strani komisije bosta podpisala ta dva instrumenta ta teden. Se pravi, tako konvencijo Sveta Evrope, kot tudi dodatni protokol. Na Koreperju je bila torej odločitev potrjena. Države članice, kolikor vem, nameravajo podpisati tudi dodatni protokol. Na podlagi zadnjih informacij, ki jih imamo na voljo, nekje dobrih deset držav namerava podpisati protokol v Rigi, ostale države članice pa so nakazale, da bodo ta dodatni protokol podpisale enkrat kasneje. Hvala. Hvala. Samo en poslanec je prosil za besedo, gospod Infeld, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Ja, to je pa res nenavadno. Samo en poslanec prosi za besedo. Tako malo ljudi je prisotnih. Mislim, da je to vprašanje, ki ima velik vpliv. Govorimo o kazenskem pravu, to so ukrepi, ki bodo vplivali na temeljne pravice. Kje so vsi? Kako je mogoče, da se o tem pogajajo uradniki, ki so sicer vsi v redu, sem prepričana, ampak to se pogaja za zaprtimi vrati in to se obravnava kot upravni ukrep. Kako se lahko to dogaja? Zakaj nimamo demokratične razprave? že konvencija me moti in tudi prihodnja oblika konvencije me moti, moti me postopek, prejšnji govorniki, še posebej komisija, so omenili določene elemente, ki so za me pomembni in neumno se mi zdi, da kot Evropski parlament sprejemamo, da se zakonodaja sprejema na tako nejasen in skrivnosten način. To ni sprejemljivo. To ni nekaj, kar morajo reševati pravne službe. Ne, to je zadeva, ki zadeva evropske državljane. Zato bi morali zahtevati več pojasnil. Če se svet in komisija ne moreta dogovoriti, kdo je pristojen in se prepirata o tem, kdo bo zadevo podpisal, potem to gotovo ni v redu. Kar zadeva vsebino, nekaj zelo zanimivih elementov je v tem, že v izvirni konvenciji in tudi v tem dodatnem protokolu. Vedno bolj se mi zdi, da ko govorimo o protiterorističnih ukrepih, dejansko merimo samo na eno skupino ljudi. Ne glede na to, ali je nasilje kaznivo dejanje ali terorizem, oziroma definicija je odvisna od tega, kdo to zakrivi. Govorimo o, naprimer, kriminalizaciji potovanja ali poskusa potovanja za teroristične namene. Ali to velja za nekoga, ki si v soboto popovdan kupi karto v Köln, zato da bi šel v Nemčijo, zato da bi, naprimer, protestiral proti azilni politiki svoje države. No, to ni napad na. Uh, osebo, to ni individualno dejanje, ampak gre za nekoga, ki poskuša zrušiti politični sistem. To je napad na demokracijo. Zakaj je to dejanje, ki ga je storila oseba z psihičnimi motnjami, ne pa pač eh, teroristično dejanje. Teroristično dejanje bi bilo, če bi bil to nekdo, ki je drugačne vere. Teroristično dejanje bi moralo biti opredeljeno v smislu nacionalne varnosti. Tuji borci, tudi to je bilo omenjeno, temu nasprotujem, kaj te ljudje, o katerih govorimo, niso tuji borci, ampak so evropski državljani. Zakaj ustrajamo pri tem, da še naprej uporabljamo ta termin? In na koncu še nekaj, če nobenemu drugemu ni mar, da v pogajanjih med uslužbenci definiramo kazensko pravo, potem pa bi morda morali biti pozorni na to, da oblikujemo pravo za države, ne samo kot so države članice, ampak kot sta Rusija in Turčija. A res želimo, da bosta gospod Putin in gospod Erdogan imela te pristojnosti? A res? Does anyone else want to take the floor? Še kdo? Dobro, bomo besedo dali komisiji. Izvolite. Gospod Lujk, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Sem samo uslužbenec in eh, lepo vam želim povedati, da pač poskušamo doseči kar največ. Pri dveh točkah želim pojasniti zadeve. Postopek je hektičen, kakor ste omenili. In že na govorniškem odru sem se upravičil za to. Povedal sem, da je to situacija, ki je nismo ustvarili mi, niti vi, ampak pač mednarodni dogodki. Kakor sem že povedal, smo imeli neke vrste lazanjo, različne sloje zakonodaje. Evropski svet je. Yeah države članice in komisijo pozval, da zadeve preučijo pred 18 meseci. Zato že sedaj razmišljamo o tem, ali bi bilo to potrebno, smiselno, sorazmerno in tako naprej. To je, je v zvezi z sklepom iz leta 2008. Da bi toživcem in sodnikom dali več orodi za to, da bodo preganjali in iskali kriminalce, in da bodo lahko te tuje borce prej odkrili. Zato smo želeli spremeniti protokol. Potem smo dobili septembra resolucijo Združenih narodov in po napadih na časnik Charlie Hebdo je svet prevzel pobudo v zvezi s tem dodatnim protokolom. Mi, uslužbenci, smo se pač znašli v zelo neprijetnem položaju. Namreč pogajati se moramo v Srasbulu. Čim bolj smo morali poskusiti vplivati na področju vsebine, po drugi strani pa smo se poskušali dogovoriti za mandat v Bruslju. Običajno dobimo mandat in po mandatu se pogajamo. Zdaj pa je bila časovnica spremenjena in morali smo pač storiti oboje hkrati rezultat je razveseljujoč. Če nas tam ne bi bilo, bi dali več prostora državam, ki se ne strinjajo z nami na področju vrednot. Mi pa smo bili ključnega pomena pri vseh določbah, vključno z osmim členom o varovalih in človekovih pravicah, kar zadeva nepreglednost postopka. Ne, strinjam se z vami, tretjič sem že tukaj in moj komisar je odboru pisal dvakrat. Na vsaki fazi procesa smo prišli sem in poskušali smo v najboljši meri razložiti, kakšno je naše mnenje, kaj je v zvezi z pristojnostmi in kaj je v zvezi s procesom. To lahko rečem in ponovim lahko le tisto, kar je povedal kolega iz pravne službe Evropskega parlamenta. V skladu s pogodbo bo parlament moral podati formaln, formalno soglasje, preden se ratificira konvencija. Poskusili smo spodbujati dialog v celotnem procesu, ampak parlament bo tudi v celoti obveščen v skladu z 218. členom pogodbe. Ali se želite oglasiti? Na kratko. No, nič nimam proti vam osebno, vi ste pač tukaj, ker predstavljate svojo institucijo, ampak mi imamo zelo različne poglede na demokracijo. Moj pogled na demokracijo ni to, da se vi pogajate, potem pa vi meni poveste, kaj, se, kaj ste se izpogali in da moram podpisati. Ne, moja zamisel o demokraciji je, še posebej, ko zadeva kazensko-pravne zadeve, da se to zadeva za izvaja v javnosti, preko spleta naprimer, tako kot zdaj gre za svet obrnjen na glavo. Uslužbenci pridejo sem z najboljšimi nameni in pravijo, da moram jaz nekaj podpisati, o čemer ste se pogojali vi. Tako ne gre. Do, o tem se lahko prepiramo zelo dolgo, ampak eh, vprašanje imam. Prepirali se bomo tudi vsebini, ampak gre za vprašanje procesa. Imamo komisarja in celo podpredsednika komisije, ki ni odgovoren samo za temeljne pravice, ampak tudi za boljšo zakonodajo. Mislim, da je to primer zelo slabega oblikovanja zakonodaje. Zanima me, kdaj je bil gospod Timmermans na zadnje v tem odboru in zanima me, ali ni zadnji čas, da se spet oglasi pri nas in da odgovori na vprašanja, kot je to, kako je mogoče, da je komisija zadeve izvedla tako, kot je. Tukaj ne mislim, uslužbencev, ki pač opravljajo svoje delo. Ne, njegova politična odgovornost je, da se zadeve izvajo tako, kot se zato je čas, da pride k nam in se nam obrazloži. Lepo bi bilo, če bi, odbor, če bi ga odbor povabil. Hvala. Points, yeah. Okay, please, briefly. Se želi še kdo oglasiti? Izvolite. Sorry, sorry. Please come back, yeah. Hvala lepa, gospod predsednik. Ne bom predolg. Naj povem zgolj to, da je bil postopek pri tem doseju hiter. Hitro je potekal predvsem na ravni pogajanj o dodatnem protokolu na ravni Sveta Evrope v Strasburu. Zato je bila Evropa nekoliko presenečena, še veliko bolj kot države članice sama Evropa. Namreč države članice so delno sodelovale v teh pogajanjih. Komisija je glede na vse okoliščine odreagirala odlično. Spoštovali smo vsa procesna pravila, ki veljajo tudi na ravni držav članic. Države članice so nosile največje breme za to pogajanje, glede na to, kako se je vse odvijalo. Vsa odgovornost demokratična odgovornost na ravni držav članic je bila zagotovljena, kar zadeva postopke. Kar pa zadeva postopek, ki je sledil, torej ko so bila pogajanja v Strasburu zaključena, ko je bilo upravljeno delo, kar zadeva same podpise. V tej fazi smo sledili običajnim postopkom. V pojasnilo naj povem, da smo zgolj opredelili pogoje, podpisa, nismo se spuščali v vsebino protokola. O vsebini protokola so se pogajali v Strasburu na ravni sveta Evrope. Hvala. Ok, um, are we all done? Ok, we're all done if you're listening. Dobro, s tem smo zaključili. Seveda se strinjam z vami glede sprejemanja boljše zakonodaje. Ampak naj vas spomnim, da je razprava na visoki ravni o boju proti terorizmu in radikalizaciji potekala. Danes do povdne in sam sem predstavil stališče parlamenta. Enako velja za osebe, ki se vračajo. In za sam postopek sprejemanja zakonodaje, ki je na tem področju precej občutljiva in terja od nas veliko preglednosti. Verjetno vas kar nekaj v dvorani danes dopoledne na sestanku ni bilo. Skratka, veliko preglednosti in nadzora je potrebnega. V fazi ratifikacije bo verjetno možno imenovati poročevalca strani parlamenta, da preveri zadeve. Se pa strinjam, da bi morali tudi komisarja Timrmansa malce povprašati o tem, kar nekaj časa ga že ni bilo v našem odboru. Z njim se moramo pogovoriti o samem postopku sprejemanja boljše zakonodaje. Komisarka Jurova bo z nami prihodnji teden, ampak pogovorili se bomo upam tudi z gospodom Timrmansom. Glede udeležbe, to je prva točka na dnevnem redu danes. hvala lepa tudi pravni službi, komisiji in predsedstvu za prispevke k tej razpravi. Gremo na naslednjo točko, točka 5. Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona in usposabljanja, Europol in razveljavitev sklepov. Predstavitev stanja tritraskih pogajanj. Z nami sta predsedstvo in komisija. predstavili nam bodo torej trialog, ki poteka z Europolom. Poročevalec je kolega Diaz de Mera, ki nam bo tudi povedal kaj več o tem. Zlasti nas zanima ta enota za prijavljanje sumljivih spletnih vsebin. Gospod Diaz de Mera. Najlepša hvala, gospod predsednik odbor bi rad obvestil o tem, kaj se trenutno toga, dogaja s tristranskimi pogajanji. Pogajamo se s svetom in s komisijo. Zelo telegrafsko bom predstavil tudi enoto za prijavljanje sumljivih spletnih vsebin. Naj povem, da smo do sedaj imeli osem formalnih trialogih, tri trialoge, tri v času italijanskega predsedovanja, tri v času latijskega predsedovanja in dva trialoga v času luksemburškega predsedovanja. Osem sestankov je potekalo tudi na tehnični ravni, zahvaljujoč vsemu opravljenemu delu. odlično smo sodelovali s poročevalci v Senci, smo dosegli ogromen napredek. Lahko povem, da nam je ostalo še sedem točk, ki jih moramo zaključiti. Ena točka se delno nanaša tudi na parlamentarni nadzor, člen 53, ta zadeva je še odprta. Povezuje se pa z imenovanjem izvršnega direktorja, člen 56. Želimo si tudi doseči sporazum glede dogovora o sodelovanju, to je člen 31. Naslednja četrta zadeva. Predstavnik v v odboru za nadzor, člena 317 in 318, potem člen 32, člen 21-22, ki govori o izvršnem odboru, potem je pa še obdelava podatkov, člen 24. Sam sem si vedno želel, da bi pogajanje zaključili še pred decembrom. počasi že hodimo proti temu cilju, vseeno pa se moramo zavedati, da je vmes prišlo tudi do manjših zapletov, predvsem zaradi note za prijavljanje sumljivih spletnih vsebin. Zaradi terorističnih napadov, ki so se pripetili v začetku letošnjega leta, je Evropska unija sprejela odločitev, da se bo poglobljeno lotila problematike terorizma in nasilnega ekstremizma in sicer celovito. Govorili smo, da bi vzpostavili centr za boj proti terorizmu v Evropi in znotraj tega Evropskega centra, znotraj Europola, bi vzpostavili tudi to enoto. Julija 2015 smo se o tem dogovorili. v resoluciji parlamenta 11. februarja smo izpostavili naslednje. Izrazili smo zaskrbljenost zaradi vse bolj pogoste uporabe interneta in komunikacijskih tehnologij strani teroristov. Oni zlorabljajo to tehnologijo za komunikacijo, za izvajanje in načrtovanje napadov ter za širjenje svoje propagande. To smo zapisali v svoji resoluciji. Zapisali smo tudi, da je treba sodelovati z vladami, z organi pregona, ko gre za izvajanje zakonodaje. Sodelovati je treba tudi s civilno družbo, zato da se borimo proti temu problemu. Sočasno pa je treba zagotoviti tudi svobodo izražanja in zasebnost v vsakem trenutku. Evropski parlament je poleg tega povedal še naslednje. Podprl je vzpostavitev Evropske platforme za boj proti terorizmu, znotraj Evropola naj bi delovala, s tem bi okrepili tudi svoje operativne, tehnične zmogljivosti in zmogljivosti za izmenjevanje obveščevalnih podatkov. Nadaljujem, gospe in gospodje. No, tu je bilo zapisano v parlamentarni resoluciji. V skupni izjavi iz Rige so ministri za PNZ 12. marca zahtevali vzpostavitev enote za prijavljanje sumljivih spletnih vsebin, ki naj bi začela delovati 1. julija 2015. S tem naj bi zmanjšali količino terorističnega gradiva, ki je zelo enostavno dostopen na internetu. Še komisija, tretja institucija, ki jo to zadeva. V Evropski varnostni agendi, ki jo je komisija objavila aprila, se prav tako omenja vzpostavitev Evropskega centra za boje proti terorizmu znotraj Europola. Del tega centra je tudi enota za prijavljanje sumljivih spletnih vsebin. V tej agendi piše, da bo enota uporabljala z strokovno znanje in izkušnje Evropole in držav članic ter tehnične zmogljivosti Evropske unije. Državam članicam bo enota pomagala pri identifikaciji in odpravi nasilnih ekstremističnih vsebin na spletu, pri čemer bo sodelovala tudi s predstavniki in partnerji iz industrije. Če nadaljujem, bom predstavil še svojo pobudo na tem področju. Rad bi povdaril, da je teroristična propaganda na spletu temeljena na treh merilih. Hitrost, agilnost in odpornost. Zelo hitro se lahko posredujejo vsebine. To vidite naprimer v video posnetku Salila Savahrinija maja leta 2004, ko je pel džihadistično pesem. V 24 urah je ta posnetek videlo več kot 56 tisoč posameznikov, več kot 300 tisoč tweetov je bilo poslanih in sicer v prvih 48 urah od objave tega posnetka. Agilnost. Ta vsebina hitro preskakuje z ene platforme na drugo, zato je težko lokalizirati. Preko različnih platform se posreduje to vrstna vsebina, zato jo je tudi težko izbrisati. Še tretja zadeva, potem utihnem, zato da tudi svet in komisija povesta svoje. Rad bi pojasnil, da je Luksemburško predsedstvo 22. septembra prvič predlagalo, da obravnavamo to temo in sicer na ravni trialoga. Poročevalci in senci in tudi sam smo imeli kar nekaj pomislekov s tem v zvezi. Skupina socialistov je izredno zahtevala, tudi sam sem to podprl, da se na hitro organizira ta sestanek. Tudi predsedstvo našega odbora smo zato prosili. Skupina socialistov je želela, da bi to vprašanje, ki je zelo, zelo pomembno, obravnavali v okviru odbora Libe. Sam to podpiram. Hvala lepa tudi predsedniku odbora, da je sprejel predlog moje skupine in vseh ostalih, seveda. Gospod predsednik, želimo si, da bi obe instituciji, ki sta danes prisotni, pojasnili, kakšna je vsebina tega. Naj še enkrat podarim, da podpiram oblikovanje te enote vendar se mi zdi, da bi svet moral še enkrat razmisliti o tem, kako je predstavil svoj predlog. Stvari je treba poenostaviti. Seveda je treba Europolu zagotoviti tudi ustrezen pravni okvir, znotraj katerega lahko deluje, ampak trenutna uredba ni dovolj. Potrebujemo nov zakonodajni predlog, ex novo. Želimo si, da bi bil nov zakonodajni predlog bolj splošen, tako da bi Europol bil pravno pokrit, ko gre za to vrstno delovanje. Hvala. Najlepša hvala. Ponovno zelo občutljivo vprašanje. Zato je pomembno, da se v odboru o tem pogovorimo. Tudi gospod Intvelt je prej povedala, da bi se morali o tem na ravni odbora poglobljeno pogovarjati, enota za prijavljanje sumljivih spletnih vsebin opravlja izjemno občutljivo delo. Vemo, da so to kompleksne tematike, ki bi jih morali obravnavati v našem odboru. Preden se obrnem na člane odbora, bi dal besedo predsedstvu in komisiji. Kdo je z nami strani komisije in predsedstva? Predsedstvo, gospa. Spoštovane članice in člani odbora Libe, na kratko bi rada predstavila naslednje vidike v zvezi z enoto za prijavljanje sumljivih spletnih vsebin. Najprej v zadje, zakaj je bila ta enota vzpostavljena, potem bom predstavila pravno podlago, na kateri deluje ta enota in tretje, pomankljiva pravna podlaga v kontekstu trenutne uredbe Europol. Najprej, kar zadeva same razloge, zakaj smo se odločili vzpostaviti to enoto. Kot je poročevalec že povedal, v odziv na teroristične napade v Parizu januarja letos sta Evropski svet in svet pozvala Europol, da oblikuje zmogljivosti za prijavljanje spletnih sumljivih vsebin, pri čemer naj sodeluje z predstavniki industrije želimo preprečiti zlorabo od interneta strani teroristov. V kontekstu migracijske krize bo potrebno storiti še veliko več. 23. aprila letos je izredni Evropski svet poudaril, da bi morali uporabiti Europolove zmogljivosti za to, da odpravimo vse spletne vsebine, preko katerih se lahko izsledijo migranti in begunci. Parlament in komisija sta izrazila podobno stališče. Namreč Europol bi morali uporabiti zato, da se zmanjša vpliv teroristične in nasilne ekstremistične propagande preko interneta. Resolucija z 11. februarja letos oboje proti terorizmu in proti terorističnih ukrepih, je parlament podaril, da se teroristična propaganda širi tudi zaradi interneta in socialnih omrežij. E, parlament je podaril, da bi se morali boriti proti temu problemu, pri čemer moramo uporabiti edinstvene zmogljivosti Europola. Evropski parlament je podaril tudi, da podpira vzpostavitev Evropske platforme za boj proti terorizmu znotraj Europola. V sporočilu komisije o agendi o varnosti je IRU, torej ta enota, omenjena kot del boja proti radikalizaciji. Komisija je predlagala, da bi vzpostavili to enoto znotraj Europola do julija 2015, pri čemer bi uporabili znanje in izkušnje tako Europola kot držav članic. S tem bomo državam članicam tudi pomagali pri odkrivanju in odpravljanju terorističnih in nasilnih vsebin na spletu, pri čemer naj se sodeluje tudi z predstavniki industrije. Naj povdarim, da vse tri institucije, parlament, komisija in svet, izražajo željo potem, da bi okrepili zmogljivosti te enote tudi v boju proti nezakonitim spletnim vsebinam. Europol je oblikoval stično točko Check the Web, znotraj Centra za boje proti terorizmu. Ta enota je začela delovati 1. julija. Projekt je trenutno v šestmesečni pilotni fazi. Ocenjujemo, kakšne so začetne operativne zmogljivosti. Do 1. januarja 2016 bomo to preverjali. S 1. januarjem bomo zagotovili enoti polne operativne zmogljivosti do 1. julija 2016 svet je marca že podal svoje mnenje. Naloge enote pa so, da zbira in deli posamezne naloge za identifikacijo nasilnežev in teroristov, ki se jih odkrije na spletu. Pri tem moramo sodelovati z partnerji. Želimo si v tesnem sodelovanju z industrijo čim hitreje odkriti te posameznike. Pristojne organe bomo podpirali z ponujenjem strateških in operativnih analiz. Delovali bomo kot Evropski center odličnosti za vse preomenjene naloge. Kar zadeva drugo točko, torej trenutno pravno podlago za delovanje te enote za prijavljanje samljivih spletnih vsebin, člen 5.2 sklepa sveta o Europolu opredeljuje, da so naloge Europola nudenje podpore državam članicam pri zbiranju in analiziranju podatkov pridobljenih z interneta. To se uporablja za identifikacijo kriminalnih dejavnosti, ki se izvajajo tudi preko ali s pomočjo interneta. Člen 24.4. prej omenjenega sklepa sveta navaja, da Europol lahko pridobiva in obdeluje podatke, tudi osebne podatke, z javno dostopnih virov, kot so naprimer mediji, javni podatki in tako naprej, skladno z določbami o varstvu podatkov, ki izhajajo iz tega sklepa. Trenutna internetna vsebina je predmet obdelave vse te informacije se lahko delijo med državami članicami znotraj te enote. Znotraj enote najdete tudi nacionalne kontaktne točke. Kar zadeva sam sklep in izvajanje prenosa teh podatkov, vse je odvisno od tega, kakšno je stališče posameznih ponudnikov. internetnih strani, kajti zaenkrat to še ni zavezujoče. Do sedaj smo imeli 500 tovrstnih prenosov vsebin in informacij. Do sedaj nismo gotovili kakšnih večjih pomankljivosti. samo tri države članice imajo sorodno enoto na nacionalni ravni, ki bi se ukvarjala z ekstremističnimi in terorističnimi vsebinami na spletu. Dejavnosti Evropske enote za prijavljanje sumljivih spletnih vsebin so zato zelo dragocene, ker ta enota prispeva k temu, da se zmanjša vpliv tovrstnih vsebin. Če pridem še na zadnjo točko, osnutek uredbe Europola ne vsebuje sorodnih določb, ki bi se nanašale na dejavnosti, kot jih opredeljuje trenutni sklep sveta v členu 5.2. Člen 32 o izmenjavi osebnih podatkov z zasebnimi stranmi preprečuje pošiljanje osebnih podatkov z zasebnim strankam oziroma partnerjem, tudi če gre za namene delovanja te enote. Pomembno je vedeti, da osebni podatki, ki se pošiljajo ponudnikom internetnih storitev in strežnikov, ko gre za osebne javne profile ali URL povezave, niso dopustni. Z drugimi besedami, tudi če bi Europol moral neposredno sodelovati z zasebnimi industrijskimi predstavniki, ko gre za teroristično in nasilno vsebino, zato da bi se ta vsebina omaknila z interneta. Trenutna uredba Europola ne vsebuje eksplicitnih določb, ki bi Europolo omogočale, da prenese to vrstne podatke. Izredno prepoveduje Europolu, da pošilja takšne osebne podatke zasebnim stranem. Nekaj izjem je sicer predvidenih v osnutku uredbe ampak za namene delovanja te enote niso primerne. Evropol smo torej zaprosili, da izvaja določene naloge, ki pa jih v okviru novega predlaganega zakonodajnega akta ne more izvajati, razen če tega zakonodajnega akta ne bomo spremenili. Če želimo zagotoviti, da bi ta evropska enota delovala učinkovito in če želimo zagotoviti pravno gotovost tudi v tem predlogu uredbe Evropol, ko gre za delovanje te evropske enote, se nam zdi nujno potrebno v prvi vrsti, da vključimo specifične naloge za Europol v okviru tega predloga uredbe, predvsem, ko gre za odkrivanje teh vsebin na internetu in za posredovanje teh vsebin. Dodati bi morali tudi izjemo, ki bi Europol omogočila, da znotraj te enote posreduje informacije tudi osebne podatke, sicer skladno s strogimi pogoji in v izjemnih okoliščinah tudi zasebnim stranem. Če želimo zagotoviti vsa potrebna jamstva za zaščito varstnih podatkov v stikih, ki jih bo enota imela, moramo zagotoviti naslednje pogoje in varovalke. Kot prvo, prenos oziroma posredovanje osebnih podatkov v kontekstu delovanja te enote bo omogočeno zgolj, če je to nujno potrebno in če so izpolnjeni tudi določeni dodatni pogoji. Predsedstvo zato predlaga, da bi vključili novo določbo v členu 32.1c, ki bi govorila o tem, da je prenos podatkov nujno potreben za delovanje enote, kot predvideva tudi člen 1.4m. V posameznih konkretnih primerjih bi to pomenilo, da je treba oceniti vsak primer posebej, kar zadeva osebo, katere podatki se prenaša, te osebi bi morali zagotoviti vse pravice in svoboščine. V teh strogih pogojih lahko Europol prenese osebne podatke tudi zasebnim stranem oziroma partnerjem. Drugo, Evropska biti nadzornik za varstvo podatkov, bi moral biti vključen v bolj natančno opredeljevanje natančnih postopkov za prenos internetnih vsebin. Upam, da sem s tem pojasnila situacijo. Mi računamo na vašo podporo pri spreminjanju predloga uredbe Europola, zato da bi ta enota za prijavljanje sumljivih spletnih vsebin lahko učinkovito delovala. Želimo si, da bi njene operativne zmogljivosti bile zagotovljene tudi v okviru nove uredbe. Gospod predsednik, spoštovane članice in člani odbora Libe, hvala lepa za vašo pozornost. Um, hvala lepa, kolegice in kolegi. Besedo bom dal komisiji in še parim članom, ki se želijo vključiti v razpravo. Besedo potem dobi poročevalec. Najprej pa gospa Victoria Amici iz komisije. Um, Prosim, če ste kratki in jedrnati, ni vam ravno treba biti telegrafski, ampak predvsem bodite čim bolj jasni. Bom skušala biti čim bolj kratka in jedrnata, gospod predsednik. veliko pomoč mi je to, da je gospod Dias de Mera že veliko povedal o svoje predstavitvi, enako velja tudi za predstavnike sveta. Veste, kakšni so razlogi, zakaj smo vzpostavili to enoto IRU, torej enoto za prijavljanje sumljivih spletnih vsebin. Podrobno vam je bilo predstavljeno tudi ozadje, zakaj smo sploh predstavili to zamisel. Hvala lepa še posebej poročevalcu Diasu Demeri, ki je omenil tudi Evropsko agendo o varnosti. Nekaj pa bi vendarle še rada dodala v zvezi z samim ozadjem in s tem dopolnila predhodna govornika, ker se mi zdi to relevantno v tem kontekstu. Gre pa za zadnjo resolucijo Evropskega parlamenta o Evropski agendi o varnosti, če smo bolj konkretni. Gre za resolucijo z 9. julija. Parlament je v tej resoluciji dodatno obrazložil, kaj se dogaja z to enoto. Citiram, zahtevamo strožje ukrepe za boj proti radikalizaciji na spletu in ko gre za zlorabe interneta in socialnih medijev za širjanje radikalnih ideologij v Evropi. Parlament pozdravlja oblikovanje enote za prijavljanje sumnih spletnih vsebin v Europolu. Ta bo pomagala državam članicam pri identificiranju in odpravljanju nasilnega ekstremističnega na spletu, pri čemer bomo sodelovali tudi z industrijo. Že predhodni govorniki so dokaj prepričljivo pojasnili, zakaj potrebujemo to vrstno enoto na kakšen način bi ta enota lahko bila v pomoč. Brez nadaljnega bi. se eh, podjetja opozori na to, da so take sumljive eh, vsebine na spletu, eh, sama podjetja pa potem sama sprejemajo odločitve. In to je tisto, o čemer tukaj govorimo. O teh informacijah se seveda obvešča na široko. Treba je razumeti, kako delujejo podjetja. In dejansko gre za zelo zapleteno in občutljivo vprašanje. Sofi, res na hitro, prosim še enkrat. Ja, bom hitra. V svojem odgovoru eh, si rekel, da boš eh, potem dal besedo še poročevalcu, ampak čeprav razumem, to vprašanje ni vključeno v mandat parlamenta in tudi ne v mandat sveta, da bi se pogajal o, o tem. Zato tega vprašanja ne moremo predstavljati tako, kajti ne gre za to, da. Eh, Eh, se poročevalec ali pa poročevalci v senci odločajo o tem. Če tega ni bilo v prvotnem mandatu, tega ne moremo tako predstavljati. To ni nekaj, o čemer bi odločili pogajalci. No, poročevalec je že podal svoja priporočila, ampak zdaj bi eh, predal besedo gospodu Diazu de Meri. Eh, naj pove, če misli, da je treba še kaj dodati. Prosim, budite tudi vi hitri, usmerite nas. Hvala lepa, gospod predsednik. Pot je začrtana. Pomembno je, da zagotovimo preglednost. Preglednost pri tem ex novo predlogu. Parlament bo obravnaval ta novi predlog, ker gre vendarle za uredbo o Europolu. Sofi, predlog, pa tudi ideja se ti zdi ta dobra, ampak praviš, ali ima komisija kakšen konkreten predlog. Saj ga imam tu. Predstavniki vseh političnih skupin imate na voljo ta predlog na štirih straneh in omenjajo se konkretni členi. Že predstavnica sveta je na dolgo in široko predstavila te zadeve, zato se ne bom še enkrat puščal v to. Predlog imamo pred seboj poročevalci v senci v vseh političnih skupinah zelo dobro poznajo ta predlog. Nam se je zdela zamisel dobra. Zamisel Jozefa iz skupine socialistov, ki je predlagal, da bi se v odboru o tem pogovarjali in to tudi počnemo v tem trenutku na tem sestanku. Po tej razpravi bodo sledile še druge razprave, tudi poročevalci v senci se bodo o tem pogovarjali in seveda lahko prideš na te razprave, si dobrodošla. Predlog je v vsakem primeru že oblikovan predlog ni tako obsežen, biti mora biti bolj natančen, zagotoviti mora pa predvsem pravno varnost, ki jo Europol potrebuje, če želi delovati v vseh teh treh fazah, tudi v končni zadnji fazi. Smo v operativni fazi, sledila bo celovita faza delovanja. No, naj, najprej pilotna faza, potem je operativna faza, ki se začne januarja 2016. Popolna operativnost pa bo zagotovljena od 1. julija 2016. Do takrat mora Europol dobiti na voljo zakonite pravne instrumente, ki jih je treba vnesti v uredbo o Europolu, zato da bo lahko deloval na zakonit način. Hvala svetu, hvala komisiji, razprava se bo še nadaljevala. Sofi, moramo naprej. Se upravičujem, predsednik. Eh, Ampak, če rečete, moramo naprej, jaz mislim, da je to nespremenljivo. Če imamo na, pred seboj nov predlog na štirih straneh, je to sicer v redu, ampak ni dovolj, da imamo tako odprto razpravo, v kateri se samo odločimo, da bomo to vključili v mandat za poganja. V tem primeru potrebujemo ločeno poročilo, ločen uh, sklep. Uh, tako deluje demokracija, kajti sicer bi enostavno rekli ne celotnemu predlogu. Ne moremo uvajati takih elementov skozi zadnja vrata. Dajte no. Ja, jaz bi dal besedo še enkrat gospodu Diazu Demeri za zaključne besede. Navijek je. Nihče ne želi skozi zadnja vrata spraviti tega predloga. Sam kot poročevalec si zagotovo želim čim večjo preglednost. Smo pa v običajnem zakonodajnem postopku in počnemo vse tisto, kar je možno če med pogajanji, če med trialogi pride do nijans ali do novih pobud ali predlogov za spremembo členov, potem bomo te zadeve predstavili. Komisija je podala svoje predloge, svet tudi. Mislim, da je preglednost zagotovljena in mi smo zato tudi predlagali, da se o zadevi pogovarjamo ne samo na ravni trialogov, temveč tudi drugot. Komisija se je s tem strinjala pri vseh zakonodajnih postopkih. Stremimo k istemu. V zakonodajnih postopkih vsi spreminjamo nekaj. Poročevalec, komisija in tudi svet. Točno to počnemo tudi pri tej razpravi. V tej razpravi ničesar ne želimo spraviti skozi zaprta vrata. Sam bi bil zadnji, ki bi se zauzemal za to, da bi skozi zadnja vrata spravili tako pomemben predlog. Zahtevam pa seveda popolno preglednost. Moramo potegniti črto. Mislim, da smo vsi izrazili svoje mnenje o postopku. Moramo naprej. Tako je. Se pravičujem, ampak nobenega sklepa ni bilo, kako se bomo uh, spopadli s tem. Ja, tako kot je predlagal poročevalec. Torej sprejemamo zakonodajo skozi zadnja vrata, eh, vi predsednik pa to temu date blagoslov. Gremo naprej na točko 6, gre za akt za enotni digitalni trg. Gospod Michael Boni je poročevalec, predstavil bo osnutek mnenja v zvezi z dokumentom aktu za enotni digitalni trg nad proti. Izvolite, gospod Boni. Hvala, gospod predsednik. Z veseljem vam danes predstavim osnutek mnenja uh, odbora Libe. Uh, aktu za enotni digitalni trg naproti. Najprej sem povdaril, da si predlogi in pobude eh, razviti v okviru strategije za enotni digitalni trg morajo biti pripravljeni tako, da se upošteva zakonodaja o varstvu podatkov. In skladno z njo, želel bi povdariti, da je varstvo podatkov osnova za ta osnutek in da je to način, da se lahko enotni digitalni trg širi in raste. Potrebujemo ustrezno okolje eh, in vse to je zelo pomembno tudi za naše gospodarstvo. Pojem ustreznega ravnovesja je nekaj, za kar si moramo prizadevati in želel bi to odraziti tudi v mnenju. Ne pravim, da lahko Eh, tukaj eh, trgujemo s temeljnimi pravicami in ekonomskimi eh, interesi. Treba zagotoviti, da so temeljne pravice zagotovljene, ampak hkrati pa je treba zagotoviti tudi možnost za digitalni razvoj. Predlagal sem, da bi pozvali k usklenemu skupnemu odzivu na izziv, ki ga pomeni kibernetska varnost. Po mojem mnenju je treba internetno kibernetsko varnost obravnavati z treh različnih vidikov. Treba je zaščititi mreže in kritično infrastrukturo, treba je zagotoviti uh, ustrezno izvrševanje zakonodaje za boj proti kibernetskemu kriminalu in treba je tudi zagotoviti pravila za uporabo ustreznih podatkov za boj uh, proti kaznim dejanjem na spletu in zunaj njega. Kibernetski kriminal je treba obravnavati tako kot druge vrste kriminal in spletna varnost je treba, je mora biti zagotovljena. Eh, pri povezovanju z internetom je treba zagotavljati vse omenjene vidike treba se spopasti s kibernetskim kriminalom in eh, internet ne sme tega eh, kriminala pospeševati. Tukaj gre za vprašanja pravnega okvira. Seveda morajo biti pravila v skladu s temeljnimi pravicami in tudi eh, s pravico do informacij tukaj se ukvarjamo s kibernetskim kriminalom, recimo s pornografijo in z tega vidika moramo eh, zagotoviti ustrezen eh, kazenski pregon, ampak pomemben vidik pri tem pa so izobraževanje, ozaveščanje in sodelovanje vseh deležnikov. Gospodarstva, ki temelijo na podatkih, so pomembno gonilo eh, celotnega razvoja in zato se moramo vedno znova zavedati, kako nujno je, da omogočimo razvoj, ta razvoj. In uh, poskrbeti je treba za varstvo podatkov. To ravnovesje je zelo pomembno, zato pozivam uh, eh, ko o zaveščanju, o vlogi podatkov in o izmenjavi podatkov. Hkrati pa je, tre, hkrati pa je treba tudi uh, pojasniti, kakšna so pravila glede uh, tega, kdo je lasnik uh, podatkov. Potem je pomembno tudi, da. Uh, upoštevamo princip eh, security by design. Tudi tehnologija je pomembna. Zakaj? Zato, ker se tudi prek nje eh, podatki varujejo. Zavedam se, da vsi podatki uh, obdelani znotraj rešitev o interoperabilnosti, morajo biti skladni zahtevani o varstvu podatkov in pa skupnimi standardi. In vedno je treba vključevati tudi klauzele o varstvu podatkov in varnosti. Enaki standard mora biti vključen v vsake odločitvi, tudi pri participativni demokraciji in pa EU pravi. Enako načelo sem predlagal tudi glede eh, sodelovanja s tretjimi eh, državami znotraj te strategije. Mislim, da moramo bolj poglobljeno eh, preučiti vprašanje varstva podatkov in pa načela zasebnosti pri sodelovanju s tretjimi državami. Eh, še posebej je treba upoštevati sodbo, sodbo eh, Evropskega sodišča Safe Harbor in moramo tudi spremati razpravo, ki se je začela na to temo. Na sestanku poročevalcev v Senci prejšnji teden smo se dogovorili o tem, kako bomo nadrevali amantmaji v angliščini bodo pripravljeni in o tem uh, naj bi uh, glasovali v tesnem sodelovanju s pristojnima odboroma ITRE in IMKO. Eh, delamo v angliščini, želimo delati hitreje in naše mnenje bo tudi ustrezno vključeno v končno poročilo. To je zelo pomembno, zlasti v zvezi s tistimi točkami, kjer nimamo izključne pristojnosti. Gre za poglavja o interoperabilnosti, o e-upravi in pa v sodelovanju s tretjimi državami. Rok za vložitev predlogov sprememb je ponedeljek 26. oktober ob 12. Hvala lepa. Hvala, gospod Boni. To je zelo velik, pomemben dosje v parlamentu. Poštevati moramo pravilo 53 in 54. Imamo tukaj kakšnega poročevalca v senci. Gospod Kerkop, se želite oglasiti? Dve minuti največ. Kajti potem glasujemo. Hvala lepa, gospod predsednik Hiterbom. Tolmači govornika ne slišimo. Press it again. Can you hear me now? And I was. Well, that's taken all my time up now, hasn't it? Sem že porabil svoj čas, ne? Mikrofon se vse čas izklaplja. Kaj na robe s to napravo? Okay, as long as it's working now, I'm okay. Dobro, zdaj le deluje. Predsednik, podpiramo gospoda Bonja in njegove delo. Kot ste povedali, to je zelo obsežen dosje gre za pomembno, obsežno delo. Jasno je, da vse, eh, kar bomo preučili v tem parlamentu, eh, bo seveda vplivalo eh, na to področje. Ne želim porabiti veliko časa pri svoji predstavitvi. Všeč mi je ravnovesje, ki ga dosega gospod Boni in sicer gre za ravnovesje med spoštovanjem temeljih pravic in pa upoštevanjem tega, da potrebujemo inovacije. Treba je ljudem v Evropi dati priložnost, da so konkurenčni v svetu, ki se zelo hitro razvija in giblje. Tukaj potrebujemo tudi vire, da lahko ustvarjamo dovolj delovnih mest v Evropi v prihodnje. Potrebujemo inovacije in vse skupaj nam bo veliko pomoč. Ta besed je zelo pomemben pomembno se zavedati, da morajo biti inovacije in tehnologija eh, bolj dostopni eh, ljudem. Hkrati tudi, ko gre za zaščito otrok, ne samo, ko gre za eh, viktimizacijo in zlorabo otrok, žal to počnejo kriminalci, kibernetski kriminal je nekaj, kar je vse čas prednostna naloga, kaj ti tudi inovacija uh, hitro poteka, zato potrebujemo uh, trdnejše ukrepe za boj proti kibernetskemu kriminalu. Potrebujemo ustreden, ustrezen. Um, pravni okvir, potrebujemo neke vrste varni pristan in treba je tudi spoštovati mednarodne standarde. Zvedeti se je treba, da moramo biti ravno v Evropi vodilni na tem področju. Če se bomo odločili za pristop, ki ga predlaga gospod Boni, bomo vsekakor lahko izkoristili prednost, ko imamo in zagotovili bomo, da bo Evropa vodilna eh, pri zaščiti eh, državljanov in vseh storitev, ki jim jih ponujamo. Hvala lepa. Let me start by thanking the excellent work of our colleague uh, Michael Bonney. I... Gospod Kveljo, podporil bi vse, kar po, je povedal gospod Boni. Imam pa štiri komentarje. Najprej bi uh, izpostavil temeljne pravice. Te so ogromen izziv v novi dobi. Za Evropo je bistveno, da jih varuje treba se je zavedati, da eh, je varstvo podatkov bistveno za rast evropskega eh, enotnega digitalnega trga. Drugič, tega, teh pravil ne moremo obravnavati tako, kot da bi se uporabljala samo znotraj naših meja. Digitalni svet je vse bolj brez meja in Evropa tega ne sme pozabiti. Mi skušamo razviti svoj enotni digitalni trg, hkrati pa moramo sodelovati s partnerji, zlasti z ZDA, to izhaja tudi iz zadnje uh, sodbe ECA Safe Harbor. Tretjič, bolj ko se nasanjamo na digitalno, bolj je treba razmišljati tudi o varnosti naših omrežij in pa varnosti naših osebnih uh, podatkov. Seveda pa uh, je treba upoštevati tudi, kako potekajo kaznjiva dejanja, ki jih omogoča kibernetska uh, dejavnost. In eh, zato se moramo uspešno eh, boriti proti takim vsebinam. Četrtič, še en pomemben e, element, treba je okrepiti sodelovanje med javno upravo in gospodarstvom. Digitalizacija eh, uprave lahko prispeva k boljšemu delovanju demokraciji. Gospod predsednik, še enkrat bi povdaril, da je mnenje, ki ga je pripravil Michael Boni, izredno kakovostno in če lahko, bom eh, tudi sam prispeval k predlogom sprememb. Hvala lepa obema, rok je torej 26. oktober. Tudi komisijo bi prosil, da se na kratko odglasi gospa Carolyn Roth. Ne, ni Carolyn Roth, nekdo drug. In particular, uh, minister. Davis, Budite kratki, prosim. No, komisija lahko na kratko poveda, poteka mm, trialog o kibernetskem kriminalu. No, naj ponovim, gre za velik dosje in uh, naše mnenje je izredno pomembno. To so povedali uh, vsi govorniki. Hvala lepa za vaše delo, gospod Boni. Dobro ste začrtali uh, smernice. Uh, želite še kaj dodati? Nič. Samo zahvalil bi se na koncu. uh, eh, kmalo bomo imeli, imeli smo uh, krajši sestanek poročevalcev v Senci. Eh, želel sem tudi dobiti mnenje odbora Libe, kaj ti to mnenje pomembno dopolnjuje našo evropsko digitalno strategijo. Hvala lepa. Spodbujam vse člane odbora, da podrobno preučijo Eh, to mnenje, zlasti, ko gre za predloge sprem. Hvala lepa, gospod Boni, hvala drugim kolegom. Naslednja točka na dnevnem redu je točka številka 7. Gre za mm, celosten pristop k migraciji, gre za razmere v sredozemlju in potrebo po celostnem pristopu EU k migraciji. Soporočevalki sta Roberta Mecola in Kašetu Kjenge. Ste obi tukaj? Okay and uh, Mrs. Metzola is on the way. So just by. Gospa Metzola ravno kar prihaja. Naj predstavim, uh, zakaj gre. Gre za dokument, ki se ukvarja uh, s tihotapljenjem, um, kriminalnim uh, tihotapstvom, uh, izkoriščenjem migrantov z neurejenim pristopom. Potrebujemo celosten pristop Evropske unije na področju migracije. Soporočevalki boste predstavili. Um, ta dokument. Imeli smo tudi uh, dneve Evropske unije ob, za uh, boj proti trgovanju. Gospa Kjenge, dajem vam besedo, da predstavite uh, ta dokument. Grazie, grazie. Hvala lepa, gospod predsednik. to poročilo smo. pripravili skupaj s kolegi zlasti s to poročevalko. Sem pripravljala to poročilo, ona bo tudi predstavila še dodatne točke. Sama izhajam iz prednosti, iz poročil, ki se omenjajo v tem poročilu potem bomo samo vsebino še okrepili. Naj povdarim najprej sam koncept, ki smo ga uporabili. Medijacija je bila pomembna pri oblikovanju tega dokumenta. Ni vedno enostavno doseči dogovora, ampak vseeno je na koncu prevladala logika kompromisa. Najprej pa nekaj mislih za uvod. To je eden od osmih poročil, ki sodi v, sklep, v sklop poročil na lasno pobudo. Omenjamo reševanje in iskanje na morju, dejavnosti, ki so povezane z migracijskimi dejavnostmi. Gre za dejavnosti, ki se večkrat izvajajo in ponavljajo. Če se lotim same strukture dokumenta, se opravičujem, če bom kaj ponavljala, ampak res bi rada podarila tiste bolj pomembne vidike. Prepričana sem, da bo kolegica potem še enkrat povedala, kaj je najbolj pomembno. V uvodu želimo predvsem razlikovati med posameznimi pojmi, ki se uporabljajo v tem dokumentu. Kaj je trgovanje z ljudmi, kaj je tihotapljanje ljudi, kaj je eh, zloraba ljudi v kontekstu dela pomembno je to predvsem z vidika kazenskega prava. Mi smo rekli, da gre tu za kazniva dejanja, ki jih je treba tudi sankcionirati. Pri trgovini in zlorabi smo izpostavili sedem področji, kjer bi lahko delovali. Evropska unija in države članice bi se morale osredotočati bolj na ta področje in ponuditi tudi ustrezne odgovore. Najprej, kakšna je vloga agencij? Zlasti v fazi preiskave izmenjavi informacij in analize informacij. Potem podarjamo pomen operacije Sofija. Gre za operacijo EUNAFOR MED. Ta operacija je že v operativni fazi. Njen mandat je omeljen na boj proti trgovini z ljudmi in tihotapljenju. Želimo si pa tudi ohraniti življenje migrantov. Potem je boj proti trgovini z ljudmi, govorimo o osveščanju in o kampanjah osveščanja, ki jih komisija izvaja v nekaterih afriških državah. Predlagamo, da se tudi analizira delovanje teh kampanj in dosežene rezultate, preden sprožimo dodatne pobude z področja osveščanja. Potem govorimo tudi o ključnih vzrokih za migracije. Podarjamo, da preventivni ukrepi niso učinkoviti pri omejevanju migracijskih pojavov ali upravljanju z njimi. Premalo smo govorili o tem vidiku. Obstaja tudi konkreten delovni dokument na to temo. Glede strategij vračanja. Obstajajo različni pogledi na to tematiko, vseeno pa predlagamo, da bi vsaka politika vračanja morala v celoti spoštovati temeljne pravice migrantov. Oceniti je treba vsak posamezen primer posebej vsako prošnjo za azil in sicer skladno z veljavnimi pravili. Osredotočili smo se tudi na sodelovanje z izvornimi in tranzitnimi državami. Vse države pozivamo, da podpišijo konvencijo Združenih narodov o čezmejnem organiziranem kriminalu. Zaprosili smo za bolj učinkovite odgovore tudi na kazensko pravnem področju. Želimo razlikovati med tistimi, ki izkoriščajo ljudi in ki jim ponuja humanitarno pomoč. Potem je tu poglavje, ki se nanaša na zlorabe v kontekstu trgu dela. Migrante se zlorablja kot delovno silo. Tu pride do začaranega kroga, proti kateremu bi se morali boriti z vsemi sredstvi, ki jih imamo na voljo na ravni nacionalnih organov pregona. Potrebujemo pa tudi učinkovit okvir za delovanje na evropski ravni. Za nas je to izjemno pomembno vprašanje. Ta dokument je pomemben, medijacija ni bila ravno najbolj enostavna, tudi kompromis smo sklenili s precejšno težavo, kajti naše izhodišča so bila precej raznolika. Vsi boste seveda lahko podali svoje pripombe na ta dokument. Sama sem želela z vami zgolj deliti svoje razmišljanje. Hvala. Thank you, Cecil. Um... Hvala, Cecil. she, Mrs. Metzola is on the way, so. Gospa Metula prihaja kasneje, zato bo dobila besedo v razpravi, ko bo pač prišla. Razprava pa mora teči, zato ker nas čaka glasovanje. Poročevalci v senci, zdaj boste na vrsti vi. Lepo prosim, da ste vsi kratki. Ob pol šestih glasujemo. Gospa Helga Stevens, izvolite. Thank you very much, chair. And hvala lepa, gospod predsednik, hvala gospa Kjenge za vaše temeljito poročilo. Opravili ste res dobro delo. Pred petimi minutami sem dobila delovni dokument. Težko delam tako. Sem poročevalka v senci in težko podam kakršnokoli mnenje težko je delati na tak način in mislim, da ni to resen način dela. Vem, da ste trdo delali pri pripravi tega dokumenta, ampak eh, zaenkrat pač ne morem podati svojega mnenja, ne morem odgovoriti. Lepo prosim, da bi pripravili neko metodo, v okviru katere bi lahko delali bolj učinkovito, zato da bi dokumente dobili prej. Spregovorila bom po gospe Mecoli. Zanima pa me tudi, zakaj sem ta dokument dobila šele pred petimi minutami. S tem nisem zadovoljna. Hvala. Uh, with your permission, uh, Ms. Hvala. Roberta, ste pripravljeni? Ste prišli k sebi, izvolite. Dobro, potem boste dobili besedo vi. Uh, kot so poročevalka, potem pa bomo nadaljevali z poročevalci v senci. Se upravičujem, gospod predsednik, bila sem na drugem sestanku, tam sem predstavljala nek drug dokument. Najprej vprašanje Helge. Vprašanje Helge je zelo dobro, tudi sama bi si postavljala enako vprašanje, ampak to je bil to je eden najtežjih dokumentov, o katerih smo se kadarkoli pogajali, trajalo je zelo dolgo, da smo ga dobili. Z svetovalci smo se pogajali do pred pol ure. Takšna je pač realnost. Cecil in jaz sodelujeva, najni pisarni sodelujejo, sodeluje tam in uh, zahvaljujem se Cecil za njena prizadevanja za to, da pač najdemo rešitev te zagate. To kaže, da si nikoli nismo domišljali, da to ni težko poročilo. To je težko poročilo in tudi do konca bo ostalo težko. Obstajajo različna mnenja v zvezi z vsemi poglavji, še posebej s tem. In če želimo najti nekaj, kar bi lahko obe predstavili v svojih skupinah, potem bomo morali res uložiti veliko dela, ampak nekako nam je uspelo. Na hitro bom predstavila dokument, vem, da je to že naredila Cecil, ampak mislim, da bi bilo dobro, če tudi sama še enkrat izpostavim določene točke. Dokument smo razdelili v različne dele, ki pač obravnavajo posamezna vprašanja, predlog vročih točk in to je zelo čudno ime. Komisije je dober predlog, želimo si, da bi te vroče točke zaživele čim prej in da bi parlament seveda bil v celoti obveščen vloga agencij EU, torej EASA, Frontex, Europol in Eurojust, seveda te morajo sodelovati. Imeti pa morajo tudi dovolj sredstva na voljo za to, da lahko izpolnjujejo naloge, ki jim jih nalagamo. Ogledamo, ogledali smo si tudi operacijo SOFIA oziroma EU na Formed. Povdarjamo, da bo to pomagalo pri razbijanju mrež tih otapcev. Ampak jasno je, da moramo najprej reševati življenje ljudi, kar zadeva kampanje za ozaveščanje. Zavedamo se, da so omejene in preučiti moramo njihovo učinkovitost. Ampak, če do tega pride, je treba poskusiti podatke omejiti na to, katere, katera so merila za zaščito v Evropski uniji. Zato nekateri imigranti morda sploh ne bi odpotovali. Varno vračanje tistih, ki niso upravičeni do zaščite v Evropi, je nekaj, kar je treba izvajati v okviru ustreznega izvajanja evropskega azilnega sistema. To je ključni del vsega skupaj. Načelo pa je, da je vsaka oseba upravičena do obravnave na individualni ravni in pri tem bomo ostali. Prav tako smo preučili predlog komisije o seznamu varnih tretjih držav to je pač nekaj, kar bi nam lahko pomagalo pri vračanju tistih, ki niso upravičeni do zaščite. Potiskanje nazaj oziroma zavračanje, to ni sprejemljivo v Evropi. Vsi ukrepe, ki jih sprejmejo, morajo obravnavati razloge za migracije. Preventivni ukrepi niso dovolj. Ljudje bodo še naprej potovali v Evropo, zato moramo misliti na dolgi rok sodelovati moramo z tretjimi državami, zato da ocenimo azilne sisteme, da ocenimo podporo beguncem in njihovo pripravljenost, da se borijo proti tihotapcem. Seveda Evropska unija mora pomagati tretjim državam, s katerimi bo sodelovala, pripraviti moramo strategije za azil in da pomagamo tistim, ki potrebujejo mednarodno zaščito, da zaščito iščejo tudi tam. Podpiramo krepitev zmogljivosti organov pregona v tretjih državah. Seveda pa pozivamo Evropsko unijo, da upošteva rezultate teh agencij pri kršitvah človekovih pravic. Želimo si pristop, kjer bi zmagali vsi. Prav tako želimo povečati učinkovitost kazenskega prava, ob tem, da bi zaščitili žrtve. Žrtve morajo imeti možnost, da opozorijo na napake in ne smejo biti izpostavljene strahu, da bodo same žrtev kazensko-pravnega postopka. Zato se zanašamo na organizacije kot je MOAS in druge, ki rešujejo ljudi na morju. Tisti, ki zagotavljajo človekoljubno pomoč ljudem, ki jo potrebujejo, morajo biti zunaj kazensko-pravnih eh, sankcij. Govorili smo tudi o izkoriščanju in pripravili smo več pobud v zvezi s tem. In na koncu želim povedati, da se želimo vsi boriti proti izkoriščanju migrantov, seveda pa moramo imeti dvojni pristop. Preganjati moramo tiste, ki zlorabljajo, po drugi strani pa moramo zaščititi tudi žrtve. Hvala lepa in se še enkrat opravičujem za to, da ste dokument dobili tako pozno. Upam, da bomo lahko govorili o vaših odzivih k malu, danes ali pa morda v prihodnjih dneh. Hvala. Hvala, Roberta. Kolegice in kolegi. Seznam govornikov je naslednji. Imeli smo seznam govornikov oziroma seznam poročevalcev v senci, ki pač to so, ne pa seznam poročevalcev v senci, ki so prisotni. Naslednji je Ignacio Corral. Izvolite. Grazie, Hvala, predsednik. Dokument, ki sta ga kolegici Kjenge in Mecola predstavili, smo prejeli pred 20 minutami, tako da ga je bilo nemogoče poglobljeno preučiti in prebrati. Sedaj, v teh desetih minutah, sem skušal prebrati dokument. Zagotovo je kar nekaj zadev, o katerih smo se že pogovarjali. Načeloma se strinjamo z večino pripomb, vseeno pa nas zanima vaše stališče glede hotspots, ali bomo te zadeve še bolj poglobljeno obravnavali. Sam ne razumem ravno najbolje, čemu so namenjeni hotspots, ali se bo spreminjala zakonodaja, ali gre zgolj za prvo identifikacijo teh posameznikov. V Italiji že imamo hotspots in smo osebe, ki so tja že večkrat prišli, že popisali. Potem je tu še vprašanje 48 in 72 ur. Včasih je nemogoče upraviti vse postopke v tem obdobju. Potem je uredba Dublin 3 prav tako pomembna v tem kontekstu. Kaj je s postopkom prerasporajanja migrantov med državami Evropske unije? Razumel bi, če bi naprimer ta mehanizem hotspot zgolj služil identifikaciji posameznikov. Glede na to, da zakonodajnega okvira še nimamo, pa težko razumemo, čemu so ti centri pravzaprav namenjeni. Potem medijske kampanje osveščanja, da bi preprečili to, da bi migranti skušali priti k nam preko morja. Mislim, da je to nekoliko naivno sam sem se pogovarjal z imigranti in običajno prečkajo morje. Dvomim, da jih bo takšna medijska kampanja odvrnila od tega, zavedajo se, kakšno tveganje nosijo in vseeno berijo to pot. Se pa strinjam, da bi se morali zadev lotiti na nekoliko drugačen način, govoriti bi morali o zakonitih, varnih poteh vstopanja v Unijo. Zato je pomembno, da tiste, ki želijo, no, nek ravno, ki želijo in ki se za to odločijo, ampak ki so prisiljeni v to, da odidejo, obvestimo, kje so ti instrumenti na voljo. Torej, da obstajajo varne, zakonite poti vstopa, ko bodo na voljo, trenutno jih ni. Zanima me, kakšno je vajno mnenje o tem. Še beseda trgovec kako se uporablja ta termin. Mislim, da se napačno uporablja, vsaj v italijanščini. Pogosto se omenjata dve kategoriji za dve ločeni kaznivi dejanji. Se pravi, gre za tiste, ki je plačan, da posameznike, ki s tem soglašajo, skuša prepeljati čez mejo, potem je pa tu še druga kategorija trgovcev, ki pa ljudi na silo odvlečajo brez njihovega soglasja. In tu gre za trgovino z ljudmi zloraba v kontekstu trgovine in pa sama trgovina. Gre za različne pojme. Tudi v Palermo, naprimer, nekateri tega ne razlikujejo. Ljudje tvegajo svoje življenje, zato da bi odpotovali v države, kjer naj bi bilo življenje boljše. Zagotoviti je treba dobro zakonodajo. Mislim, da je to odlična priložnost za to, da se pogovorimo o teh različnih pojmih. Kolegica Kjenge je na začetku že povedala, da treba razlikovati med temi termini. Upam, da se bo potem ta terminologija tudi enotno uporabljala v Uniji. Um, Hvala, gospod Koral. Gospod Winberg. Eh, Hvala lepa za besedo kakor so povedali že ostali, težko je bilo preučiti dokument v tako kratkem času. Ostane nekaj vprašanj, naprimer, kaj so to vroče točke, kaj to pomeni? Govorimo o Italiji, o Grčiji, ali naj bi tam postavili vroče točke. Govorimo o tem, da bi ljudi identificirali nekaj dni po njihovem prihodu, No, tukaj je 160 tisoč ljudi, ki jih bomo morali porazdeliti po Evropski uniji. Veliko je ljudi, ki prihajajo v Evropo in nimajo dokumentov. Ljudi so pač v Evropi, seboj pa nimajo dokumentov. Kako jih bomo potem identificirali? Govorimo o 160 tisočih ki jih je treba preporazdeliti po določenem ključu. Kaj pa Dublin? Ali bomo vse te ljudi spustili v Evropo, v mojem primeru na Švedsko? Kaj se bo zgodilo? Bomo samo povečali kvote? Kaj se bo zgodilo? Povejte. Hvala. Še kdo? Želi še kdo podati komentar v zvezi z delovnim dokumentom? Gospa Stevens, izvolite. Thank you. Hvala. Nekaj komentarjev imam, na hitro sem prebrala dokument. Želim govoriti o zavračanju. Vem, da je to zelo uroča tema, zelo kontroverzna tema, vendar mislim, da je to pomembno orodje za spremljanje in nadzor na zunanjih mejah Evropske unije. Kaj ti? Če bomo vse ljudi spustili v Evropo, potem ne bo odvračilnega učinka. Če bodo ljudje vedeli, da bodo tako ali tako prišli v Evropo, potem bodo ljudje to tudi poskusili z zavračanjem. Jih lahko tudi odvrnemo od tega, da bi migrirali. To bi lahko bila legalna metoda za to, da se ljudi odvrne od migracij in postopkovna pravica ljudi, ki jih eh, zajamemo, je, da jih pač vrnemo v okviru sporazumov o človekovih pravicah. Gre za to, da se pač to zavračanje izvede v skladu z pravili in še kampanje osveščanja v tretjih državah po mojem mnenju, to ni neka čudežna rešitev, zaradi tega jih morda ne bi odvrnili od tega, da se odpravijo na pot, ampak to je lahko kamen v mozaiku našega pristopa in to bi lahko bilo pomembno za tiste, ki razmišljajo o migriranju v Evropo in če bodo ljudje vedeli, da jih bomo zavrnili, če se poskušajo v Evropo pretihotapiti iz ekonomskih razlogov. S tem jim bomo poslali jasno sporočilo, da ekonomskih migrantov ne bomo sprejeli v Evropsko unijo. To je pravni način za odvračanje migracij. Mislim, da je to pomembna tema. Mislim, da ne potrebujemo več pravnih poti za migracije. Mislim, da s tem ne bomo nikakor rešili problem migracij, s katerim se spopadamo. Po mojem mnenju bo to vodilo do zasičenja, to bo povzročilo še več beguncev. Begunci imajo pravico do spoštljive zaščite vendar razmisliti moramo tudi o tujih državah in o tem, kako bi države same lahko našle določene rešitve. Če govorimo o revščini in o ekonomskih migracijah, je to nekaj popolnoma drugega. Ti dve skupini morata ostati ločeni tudi v naših glavah. Revščine in gospodarskih težav v tretjih državah ne bomo rešili sami, zato mislim, da ne bomo mogli za nje storiti toliko, kot menimo, da bi morda lahko. To delo je dolg proces, ampak po mojem mnenju so določene opcije izvedljive. Hvala. Hvala, gospod Kirkos. Hvala, bom govoril grško. Hvala lepa obema poročeva okama. opravili sta dobro delo. Omejil se bom na sodelovanje s tretjimi državami, torej Turčija. Želimo si sodelovanje s tremi državami že nekaj časa in v zadnjih dneh in tednih se zdi, da se je to tudi začelo, ampak vedeti moramo, da obstajajo določena vprašanja. Naprimer, vprašanja meje v Egejskem morju. Tam so še določeni elementi odprti, zato lahko pride do težav pri delovanju Frontexa in skupin za posredovanje. Najprej si želimo zaiziti tihotapljanje ljudi, begunce, pa želimo prepričati, da že v Turčiji vložijo prošnje za azil zato da ne padejo v roke tihotapcem in da ne poskušajo priti v Evropsko unijo po čovnih in ladjah, ki niso varni. V vsakem primeru pa hvala obima poročevakoma. Hvala lepa, gospod Kirkos. Želi besedo še kdo, preden dobite besedo poročevalki? Samo en komentar. Gre za tri različne teme, torej tihotapljenje, trgovina z ljudmi in pa izkoriščanje migrantov za delo. To so tri zelo občutljive teme. Težko je to vključiti v en dokument, zato cenim prizadevanja obeh poročevalk, res je. Težko je najti pravo besedilo. V zvezi z zadnjim delom želim povedati še nekaj. Gre za izkoriščanje migrantov za delo. Tukaj se strinjam z gospodom Kirkosom, uspelo vam je opraviti dobro delo. Na kratko sta vključili direktivo o sezonskih delovcih in direktivo o sankcijah delodajalcev. Združili pa ste tudi nekatere druge elemente zakonodaje. Zanima pa me naslednje. Tukaj pravite, da bi bilo v parlamentu treba razmisliti o tem, da bi to revidirali, zato ker zakonodaja ne ustreva več potrebam krožnega trga dela. Prosim vaju, da to zahtevo ohranita v svojem delovnem dokumentu, da torej pustita vrata odprta za to, da se še bolj zaščiti delavce na teh uh, občutljivih področjih. Je pa prosim, da ne omilite besedila na tem področju. Imam kdo še kak komentar? Dobro, gospa Kijenge, želite še kaj povedati, potem pa bo zaključila gospa Mecola. E, grazie. Hvala lepa. Tudi sama bi se rada zahvalila kolegici. Kot ste slišali, Zadeve niso bile najbolj enostavne. Izhajali smo iz precej različnih stališč, bili smo občutljivi na različna vprašanja. Bi pa povdarila še nekaj vprašanj. Na začetku sem govorila o tem dokumentu kot o delovnem dokumentu. Spravi, ne gre za poročilo, temveč gre za delovni dokument. To bi res rada pojasnila. Hotspots Tudi za nas to ni rešitev tega problema, to smo jasno povedali. To je ena od točk, pri kateri smo zadeve pojasnili v besedilu. Kolegica Stevens je preomenjala zavračanje. na zavračanje ne gledamo kot na nekaj, kar bi bilo v nasprotju z mednarodno zakonodajo, zato se mi zdi, da bi morali tudi sam pojem zavračanja bolj natančno pojasniti. Glede preostalih pripomb, ki ste jih podali, ne povem, da se mi zdi, da ste dobro povzeli tisto, kar se omenja v tem delovnem dokumentu. Gre za delovni dokument, se upravičujem, ker ste ga prejeli tako pozno. Mi smo želeli zgolj ponuditi izhodišne točke za nadaljne razmišljanje, je pa to delovni dokument, na katerem bomo vsi še precej delali. Hvala. Thank you, Cecil. Roberta, do you... Hvala, Cecil. Roberta. Hvala, čisto na kratko. Zahvaliti se želim vsem kolegicam in kolegom za njihovo potrpljenje in za pripravljenost, da dokument berejo, medtem ko so pogajanja še tekla. Hvala, Helga. Mm kar zadeva sklicevanje na trgovino in tihotapljanje ljudi. Res je, posvetovali smo se z pravno službo v zvezi s tem, ampak povedati želim, da imamo dokument o varnih in pravnih poteh, ki in zakonitih poteh, ki obravnava to temo. Ko bomo imeli končno različico dokumenta, bomo lahko poskrbeli, da bo vse konsistentno, še posebej termini, ki so tako občutljivi kot tile. Hvala lepa, hvala obema poročevalkama. Mislim, da sta dobro razložili, kako in zakaj delovni dokument zahteva toliko dela. To so res eh, težke teme. Veliko nas je že delalo na podobnih temah in zavedamo se, kako težko je pač doseči soglasje. Poslanci pa seveda potrebujejo nekaj časa, da dokumente potem preberejo in da pripravijo svoje argumente. Hvala kolegice in kolegi za vaše potrpljenje. Zaradi tega smo razpravo nekoliko skrajšali, najverjetneje, če bi delovni dokument dobili prej, bi imeli verjetno več prispevkov. Zdaj bomo imeli odmor, zato ker ne bomo glasovali prej, glasovali bomo ob 5.30. Nekateri bodo pač nažalost prišli ob pol šestih šele in nič prej, zato moramo imeti odmor do pol šestih. Lepo prosim, da ste nazaj ob pol šestih oziroma nekoliko prej. Hvala.

Colleagues, uh, begin to take... Kolegice in kolegi, sedite prosim. Začeli bomo točno ob pol šestih. Sedite lepo prosim, danes ne bomo zamujali. colleagues, we're just waiting for the rapporteur, then we'll begin. So please uh, don't move. Чакамо. Поручувалку, потім бомо позачели. colleagues, the next point. Kolegice in kolegi, naslednja točka na dnevnem redu je poročilo na lastno pobudo preprečevanje radikalizacije in novačanja evropskih državljanov strani terorističnih organizacij. Poročeval pa je gospa Dati. Zanima me, ali želite na hitro spregovoriti, če ne bomo začeli z glasovanjem. Pozdravljeni, najprej se želim opravičiti vsem zato, da smo preložili glasovanje v zvezi s tem eh, poročilom. Bila sem v Parizu, kjer sem upravljala še svoje druge naloge. Opravičujem se torej poslancem, morda pa se lahko oglasim na koncu. Zahvaliti pa se želim vsem poslancem. Hitro smo opravili delo, pripravili smo dobre kompromise in mislim, da smo imeli tudi dobre razprave, Barbara, Ana in vsi ostali. Hvala. Poročilo sega mnogo preko teme, gre za uh, boj proti terorizmu in preprečevanje terorističnih napadov to pa zadeva tudi tuje borce in zato predlagam, da nadaljujemo. Kolegice in kolegi, samo da preverim, imate vsi svoje glasovalne kartice. Če kdo nima glasovalne kartice, prosim, da nam to nakažete, zato da vas bomo lahko ustrezno šteli. Kompromis A. Glasujemo. thought it is. Konec glasovanja. Sprejeto. Afet. Pet. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Afet šest. Glasujemo. Glasujemo. The vote is closed. Con il glasovanje. Sprejeto, kompromis B, glasujemo. The vote is Nekdo iz vrst socialistov je preveč. Lepo prosim, da eden od socialistov izuleče svojo glasovalno kartico konec glasovanja. Sprejeto. 1, 3, 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Zdaj je konec glasovanja, se popravlja predsednik. Kompromis C. Glasujemo. konec glasovanja, sprejeto, kompromis D, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, kompromis F, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis. H. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis. Ena, prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. konec glasovanja, sprejeto. Kompromis J glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, predlog spremembe 202. Glasujemo. 212. Oprostite. That's rejected. Zavrnemo. 213. A vi ste tisti? Dobro, 212, še enkrat bomo glasovali. Torej, 212. 212. Izjemoma. ker sem jaz tako pristranski. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 213. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 214. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis K. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis L. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis M. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 244. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis N, prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, drugi del. Glasujemo. Kompromis N. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tretji del kompromis N, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, četrti del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 2, 6, 7. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto, kompromis O, prvi del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, drugi del, kompromisa O, glasujemo. Sprejeto. Affet. 17, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 285, 286, 87 in 88, ki so identični, glasujemo. Konec glasovanja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 Konec glasovanja. Zavrnjeno 291. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 292. Glasujemo. Konec glasovanja. prijetno. Dvesto šestindevetdeset glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Dvesto osemindevetdeset glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. 299. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 294. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 297, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis P, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis Q, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 3, 2, 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis R. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 336. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 338 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. predlog spremembe 504. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Komprom kompromis S. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kult 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis T. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kult 5. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto kult 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kult 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kult 33. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis. U, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis v. Torej del. Glasujemo. konec glasovanja, sprejeto drugi del, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, kompromis dvojni v, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto kompromis X, prvi del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, drugi del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 403, glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. 405. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis Y. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 408. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis z. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 431. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis AA. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 447. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromis A, B, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kult 12, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis AC, glasujemo. closed, carried, compromised. Sprejeto, kompromis AD, glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 468, glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejeto. 469 glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis AE, prvi del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis AF. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis AG. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. kompromis AH, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 502. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 505. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejet. Kompromis AI. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. AFET 18. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis AI. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis AK. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis AL. Prvi del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejet. Drugi del, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 5.4. Nič, glasujte prosim. Konec glasovanja zavrnjen. 542, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis AM, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejet. AFET 4, glasujte prosim. konec glasovanja. Sprejet. AFET 13. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 554. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis AN. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 565. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 566. Glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejet. Kompromis AO, glasujte prosim. Konec glasovanja, sprejet. AFET 9, glasujte prosim. Konec glasovanja, sprejet. AFET 10, glasujte prosim. konec glasovanja. Sprejet. Afet 11, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Afet 12, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis AP, glasujte prosim. konec glasovanja. Sprejet. Afet 15, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis AQ, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 592. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 593. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 594. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis AR. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejet. Kompromis AS. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis AT. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis AU. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejet kompromis AV. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis A dvojni V. Prvi del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet drugi del. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejet. Predlog 644, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 645, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. 646, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejet. 647, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis AX, glasujte prosim. Se opravičujem, izpustil sem predlog 648. Glasujemo o predlogu 648. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis AX. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. 659. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 660. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 661. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Afet 26. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejet. Predlog ena. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog dve. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog tri. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejet. Predlog štiri, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog pet, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen predlog 6. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog sedem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog devet. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog enajst in dvanajst sta identična. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeta. Predlog 13. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis AZ. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 21. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 22. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 24. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 23. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis BA. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 38. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejet. Predlog 40. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 43. Glasujte, prosim. Konec glasovanja zavrnjen. Predlog 45. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 46. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis BB. Glasujte, prosim. konec glasovanja, sprejet. Kompromis E. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 58. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen predlog 60. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Brez glasu proti. Kompromis BC. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis BD. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejet. Kompromis BE. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 87. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis BF. Glasujemo. konec glasovanja sprejet. Predlog 100 glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Kompromis BG glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Predlog 107 glasujemo. konec glasovanja. Sprejet. Predlog 108 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 109 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet predlog 111. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 113. Glasujemo. Ne, se opravičujem, smo pri predlogu 112. Predlog 112. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 113. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejet. Predlog 114. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 115. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 133, glasujemo. 133, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 135, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. In še sklepno glasovanje. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Prejeto 41 glasov za, 7 proti, 6 vzdržanih glasov. Čestitke poročevalki, gospe Dati. Hvala lepa, kolegice in kolegi. S tem smo zaključili s glasovanjem. Hvala za sodelovanje.